Guten Morgen. Bonjour, good morning everybody. Dobro jutro, pozdravljeni. Tako mrzlo je v tej dvorani, da ne bomo nič več eh, čakali. Mislim, da je najbolje, da kar začnemo. Sabo imam plašč, škornje, šal in vse, kar potrebujem. Eh, očitno je stavka, ki poteka v Bruslju, prizadela tudi gretje in eh, strežbo kave. A, Samo posrežna kava je danes, v redu, v redu. Kafe, če go. Sedma točka, začeli bomo z glasovanjem. No ja, to pa ni moj problem, pravi predsednica. Ura je devet, zato bomo glasovali. Začeli bomo z glasovanjem o uporabi direktive o audiovizualnih medijskih storitvah. Danes bomo glasovali o poročilu Boris. Mislim, da bi morali nekaj povedati, predno začnemo z glasovanjem. Piotr, izvolite. Eh, torej, Čekuje bar za to, to, to je... Hvala lepa, gospa predsednica. To je res zelo pomembna direktiva. In prvič po treh letih stopa v veljavo jo sedaj revidiramo, to vpliva na evropski trg in ščiti mlade potrošnike pred eh, pretiranjem oglaševanjem in seveda odpira tudi področje svobode v medijih, potrošnike prav tako ščiti pred vsemi vrstami diskriminacije. Mislim, da direktiva mm, deluje dobro. Zahvaljujem se vsem poročevalcem osence iz vseh političnih skupin. Mislim, da smo odlično sodelovali. Zahvaljujem se Stefani Gasoli, eh, gospe Binjošček in vsem drugim za njihovo trdo delo. Upam, da bomo uspešni. Tri leta dela nas še čaka, v teh treh letih bomo preučili delovanje direktive in potem more biti uvedli spremembe in revizijo, če bo to potrebno. Ampak v splošnem mislim, da direktivo lahko ocenimo kot dobro medije v Evropi je treba regulirati, direktiva je v splošnem pozna. Hvala. Hvala lepa. Lepo prosim, da vedno dvigate roke, zato ker je ta dvorana res nepregledna. Drugače bomo morali vse opraviti z elektronskim glasovanjem, ampak lepo prosim, da se nekoliko gimnastično udejstvujete danes. Hvala. Začeli bomo z predlogom spremembe 30. Kdo je za? Proti? vzdržane. Zavrnjeno. 28. Kdo je za? Proti. Vzdržane. Zavrnjeno. 29. Za. Proti. Vzdržane. Sprejeto. 31. Za. Proti. Vzdržane. Sprejeto. 32. Za. Proti. Vzdržane. Zavrnjeno. 36. Za. Proti. Vzdržane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 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 54 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 do je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo o 54. 55, 55. 55 se popravlja predsednica. Okay. Se bo Konec glasovanja. Pozabil sem svojo glasovalno kartico. Ah, a tudi vi stavkate. Konec glasovanja. Nič ne deluje. No, 7 proti 11. Ali ste za, gospod Hannibal? 8 proti 11. Fala. Matenjec. Je kaj je zdaj? Ste za ali proti? Proti, dobro. 8 proti 12, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti vzdržani, sprejeto, 63 za, proti vzdržani, sprejeto, 64 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 2, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 67 do je za, proti vzdržani, to bomo preverili, glasujemo, 67. Konec glasovanja. Sedem za, dvanajst proti. Osem za, dvanajst proti. Osem proti trinajst, torej zavrnjeno. 68 je enak, 69 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 71 za, proti, še enkrat, lepo prosim, kdo je za? 71, proti, to bomo preverili, glasujemo. For 71. 71, konec glasovanja. 17 proti 7, sprejeto. Sedaj pa kompromis 3, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. 82, na drugi strani je to, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. 83, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 85, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. 85. 86 je za, proti vzdržani. Sprejeto. 88 za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. 88. Vote is closed. Konec glasovanja. 14 proti 10. Ja, ja, vedno vaštejem zraven. 15 proti 10. Sprejeto pjesmo. Devetinosemdeset do za, proti, vzdržane, sprejeto, devetdeset do za, proti, vzdržane, zavrnjeno, enaindevetdeset do za, proti, vzdržane, sprejeto, dvaindevetdeset, ne. 93, pravi predsednica, to je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 94 in Libe 3, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 89, 98, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 99, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 100, kdo je za, proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno 101, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 106, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 107, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 108, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 109, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 108. 110 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 111 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 112 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 113 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 114 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 115 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 116 do je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. To bomo preverili, glasujemo elektroj, elektronsko 116. Glasujemo. Konec glasovanja. 9, 10 za, 15 proti zavrnjeno. 118 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 119 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 117 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto drugi del, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 122, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 123, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 124, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 125, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 126 je za, proti vzdržani, sprejeto. Ena kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Dve kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Tri kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis pet kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Sedem kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis šest kdo je za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 11, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko, glasujemo 10. Vod je sklos. 11, 11 se popravlja predsednica. 11, I, I, I, I, okay. uh, I don't know. No, zdaj pa res ne vem. Deset je bil sprejet, enajst prav tako, tudi če sem pritisnila napačen gumb, kakorkoli že, dvanajst do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, trinajst do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 je za, proti vzdržani zavrnjeno, 15 je za, proti vzdržani zavrnjeno, 16 je za, proti vzdržani zavrnjeno, 17 je za, proti vzdržani zavrnjeno, 18 je za, proti vzdržani zavrnjeno, 19 je za, proti vzdržani sprejeto, 20 je za, proti vzdržani sprejeto. 21 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 do je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko, 24 glasujemo. Konec glasovanja. 7 za, 16 proti, torej. Gospod Hannibal, zdaste, v redu, 8 za, 16 proti, zavrnjeno. 25 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 do je za, se opravičujem. 27 pravi predsednica, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa Juri predlog ena, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, predlog dve, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, tri, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, štiri, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, pet, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, šest za, proti vzdržani sprejeto, sedem za, proti vzdržani sprejeto. Imko. Imko ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Imko dve, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dobro, preverjamo. Imko dve, predlog imko dve. Glasujemo. Konec glasovanja. Osem, devetnajst za, štirinajst proti, zavrnjeno. in kot tri, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, štiri za, proti vzdržanje sprejeto, pet, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno, šest za, proti vzdržanje sprejeto, sedem za, proti vzdržanje sprejeto, osem za, proti vzdržanje sprejeto, devet za, proti vzdržanje sprejeto, deset za, proti vzdržanje sprejeto, proti vzdržani zavrnjeno, 11 za proti vzdržani zavrnjeno, 12 za proti vzdržani zavrnjeno, 13 za proti vzdržani sprejeto, 14 za proti vzdržani sprejeto, 15 za proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa libe. Libe 1 za proti vzdržani zavrnjeno zavrnjeno 2 za, proti vzdržani, zavrnjeno 4 za, proti vzdržani, zavrnjeno 5 za, proti vzdržani, sprejeto 6 za, proti vzdržani, sprejeto. Lahko naslednje 4, od 7 do 11, no, ne. 7 glas za, proti vzdržanje. Zavrnjeno 8 za, proti vzdržanje. Zavrnjeno 9 za, proti vzdržanje. Zavrnjeno 10 za, proti vzdržanje. Zavrnjeno 11 za, proti vzdržanje. Zavrnjeno 13 za, proti vzdržanje. Zavrnjeno 13 za. 13. Kaj je 13? 13. Preverjamo elektronsko, glasujemo. 13. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dobro, 14 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 15 za, proti, vzdržani sprejeto, 16 za, proti, vzdržani sprejeto, 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dobro, sedaj pa končno glasovanje. Z glasovalno kartico, prosim. Kdo nima kartice? Lahko glasujete tudi s kreditno kartico. Glasujemo. Konec glasovanja. Ja, vem, da ste bili proti, brez skrbi. 20 za. 21 za, 3 je proti, to pomeni liberalci. Hvala lepa, Boris, čestitam. Liberalci morajo pokazati, da so blizu piratom, a ne? A ne? Tokrat ne? Lahko ostanete, Marice. Še eno glasovanje nas čaka. Dobro, čestitamo eh, Piotru Borisu, sedaj pa mnenje Lukegaard. Which one is it? Uh, okay, seven. seven. Okay. So, this, uh, eh, Mr. Lukegaard, do you have... Gospod Lukegaard, Ste izginili, a ne? Želite kaj povedati? Ne, v redu. Bomo kar glasovali. Predlog spremembe ena. Ali lahko ena do pet glasujemo kar skupaj? Dobro, ena do pet. Ne. Dobro, ena za, proti, vzdržani. Sprejeto, dve za, proti, vzdržani. Sprejeto, tri za, proti, vzdržani. Sprejeto, štiri za, proti, vzdržani proti vzdržani sprejeto, 5 za, proti vzdržani sprejeto, 6 za, proti vzdržani sprejeto, 7 v dveh delih, prvi del kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 8 za, proti vzdržani sprejeto in sedaj končno glasovanje, glasujemo elektronsko, glasujemo. So I just closed? Konec glasovanja. Eh, dvaindvajset za en glas proti čestitam Morten vem da je bilo to zelo trdo delo čestitke torej sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu gre za točko številka devet poročevalka je Marita Res Sanchez Schmidt, gre pa za spodbujanje evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev kot viro gospodarske rasti in delovnih mest. Včeraj smo imeli sestanek koordinatorjev in uh, spet smo govorili o kulturnih in ustvarjalnih sektorjih in povedati vam želim, da me je nov direktor kulturnega dela opozoril, da bi lahko bil problem z nazivom ustvarjalna Evropa. Kajti v Franciji obstaja Evropa kreativ. To torej obstaja, ustvarjalna Evropa tam že obstaja in oni ustrajajo, da je to njihovo ime in mi bi morali plačati za to, da bi lahko uporabili njihovo ime. No, plačali ne bomo čisto nič, ampak bomo raje poiskali drugo ime. Si bomo že kaj izmislili, meni tako ali tako ni bil posebej všeč naziv namreč. Dobro, sedaj pa poročilo na lasno pobudo Marije Terez. Opozarjam vas, da smo imeli javno predstavitev na to temo. Marije Terez, izvolite. Merci beaucoup, Doris, euh, de me permettre de m'exprimer. Hvala lepa, Doris. Najlepša hvala, da se mi omogočila, da danes eh, govorim v okviru te izmenjave mnen o spodbujanju evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev kot virov gospodarske rasti in delovnih mest. Ta tem, tema je eh, pomembna. Naš cilj je ugotoviti, kako spodbujati rast in odpiranje novih delovnih mest eh, preko sektorjev ustvarjanja eh, in eh, eh, kulture. Leta 2010 je komisija objavila svojo zeleno knjigo, potem pa svoje sporočilo. In sama sem bila poročevalka za zeleno krilo. In sicer bomo razmišljali o tem, o kakšnih ukrepih moramo razmišljali, da bomo sprostili potencial teh sektorjev. In sporočilo komisije sedaj povzema ogromno naših predlogov, ki smo jih dali prej v tem zadnjem besedilu. Naj vas spomnim na nekaj glavnih stvari. Mislim, da mi ni potrebno povdarjati, kakšna je trenutna situacija, v kakšni krizi živimo, ampak cilj je jasen in je v naslovu spodbujati rast in nova delovna mesta. Ne želimo ponovno izumljati tople vode, ampak želimo predlagati konkretne ukrepe. Vendar pa ta dva sektorja predstavljata imata ogromno interesa in napredujeta kljub krizu in s tem spodbujata eh, socialno kohezijo in prav tako sta v skladu z eh, cilji strategije 2020, se pravi eh, pametna, trajnostna in vključujoča rast. In v naši politiki moramo tako oblikovati konkretne eh, predloge, najprej izzivi. Več ciljev imamo sedaj. Ponovno potrditi specifičnost tega sektorja, podariti dvojno naravo kot vsi drugi gospodarski sektori, sta ta dva sektorja verjetno tista, ki prinašata še več bogatstva. In ravno tako moramo spodbujati inovativnost, eh, konkurenčnost in socialno vključenost. Zlasti je pomemben razvoj na regionalni in lokalni ravni, kjer sta ta dva sektorja bistvenega pomena, saj ohranjata kulturno raznolikost, ki predstavlja bogatstvo Evropske unije moramo podpirati ta dva sektorja glede na različne izzive, ki se danes pojavljajo. Recimo učinki globalizacije, potreba po prilagajanju na digitalizacijo, dostop do financiranja. Dostop do financiranja je še vedno težek. Kako mobilizirati različne ravni nacionalne, regionalne in lokalne vlade oziroma upravljanja. Obžalujemo, da komisija ni šla dovolj daleč pri ob, eh, predlaganju okrepov in upajmo, da bo naše poročilo tudi eh, možnost za iskanje novih poti. Nekaj številk. Eh, številke so eh, različne glede na to, kakšne študije so izvedene. Eh, študija iz leta 2010 kaže, da vse kreativne industrije predstavljajo 7 odstotkov BDP v Evropi, 14 milijonov delovnih mest in 860 eh, milijard evrov prometa na leto. Kako eh, dokazati, da eh, ta sektor napreduje kljub krizi? Jo, ja, od leta 2011 se je izkazalo, da je ustvarjalni sektor bolj, eh, bolj rezistenten kot pa drugi sektorji. In, eh, ta tendenca je še toliko bolj zanimiva za nas, kajti eh, ta sektor zaposluje več mladih kot preostali del gospodarstva. Težko je oceniti razlike. Nekaj primerov. Eh, sektor CD-ja in DVD je eh, izgubil, kar zadeva eh, pr promet. Virgin je zaprla trgovino v Franciji, zato ker se pojavlja vedno več možnosti nakupa eh, del preko interneta. Milijardo dolarjev in prav tako raste ta industrija tudi zahvaljujoč povečani tr eh, trgovini v državah v razvoju. V nekaterih primerjih so bila izvedena eh, strategijska vladanja in rezultati takih vlaganj so eh, spektakularni. Festivali, pobude Evropske prestolnice kulture, take dejavnosti prinašajo veliko gospodarskih koristih in imajo tudi uh, učinek vzvodja. Recimo, kar, za, kar zadeva uh, urban razvoj uh, pre, prestolnic uh, kulture. Kaj lahko še razvijamo? Recimo, specifičnost uh, teh sektorjev. Ta dva sektorja sta manj občutljiva na krizo. Potem se tu soočamo z zelo heterogenim ekonomskimi sistemi, Eh, z različnih velikosti gospodarstev in zaradi te fragmentacije moramo spodbujati skupno identiteto, Tako da ustvarjamo mreže in spodbujamo dialog. Naj vas eh, spomnim na tehnična sredstva komisije in držav članic. Več moramo dati za to, da bomo imeli bolj natančne statistične podatke v tem sektorju. Tako bomo lahko bolje analizirali učinke naših ukrepov spodbujanja eh, kreativnih in kulturnih ekosistemov eh, na dolgoročno rast in tako bomo lahko ustrezno ukrepali. Zahvaljujem se koordinatorjev eh, za to, ker so sprejeli, da imamo lahko, eh, lahko tudi eh, razpravo s strokovnjaki iz tega sistema, ki bodo lahko stvari ilustrirali tudi s številkami. No, ta dva sektorja predstavljata tudi mednarodno dimenzijo Evrope. Spodbujata se dva modela podjetij in dodana vrednost je pomembna. In to dodano vrednost je mogoče identificirati, kajti to so potem proizvodi evropske odličnosti na svetovnem trgu. Kulturna dediščina eh, Evrope je pomembna tudi v smislu mednarodnega eh, delovanja, več kulturni dialog, naj omenim, in pa eh, UNESCO-ve dejavnosti v okviru eh, kulturne raznolikosti. Na ta način se poudarja bogatstvo eh, evropske kulture in ustvarjanja. Evro, pobuda za oznako evropske kulturne dediščine je eh, omogočila tudi večjo udeleženost državljanov. Znanja, in naša ljubezen do uh, umetnosti je tako bila lahko podarjena. Potem luksuzna industrija je tudi uh, pomembna, kakor tudi uh, obrtniška dejavnost. Na ta način lahko ta znak se uveljavi v svetu. Spoštovani. Eh, spoštovanje eh, zelo strogih pravil v teh eh, dejavnostih, v teh poklicih je tudi izrednega pomena. S čim se ta sektor še sooča na hitro? Novi načini razširjanja, Sedaj imamo digitalizacijo in nove tehnologije, ki odpirajo nove poti, ki vplivajo tudi na sam postopek proizvodne in distribucije. Potem je tu nevarnost eh, piratstva in ponarejanja, kako zaščititi dela eh, pred eh, tem pojavom, potem pomankanje financiranja. Premalo financiranje je kronična težava teh industrij kajti istočasno pa se srečujejo ti sektori z visokimi tveganji. Fragmentacija notranjega trga, pomankanje sinergije, novi načini vedenja potrošnikov. Kakšne so poti, ki se odpirajo za izhod iz teh težav? E, tu moramo oblikovati predloge, katera so tista področja, na katerih mora Evropska unija intervenirati za to, da optimira potencijale teh sektorjev, za to, da se poveča učinek vzvodja na rast in na zaposlovanje. Najprej inovativnost in še enkrat inovativnost. Nove tehnologije, nove aplikacije, nove možnosti, ki jih e, nudi digitalna e, tehnologija. E, več jezik, jezičnosti, recimo, to je, mo, e, sedaj je dosti lažje e, podnaslavljati oziroma sinhronizirati eh, dela. Potem spodbujanje posameznih dejavnosti, posameznih eh, eh, umetnosti eh, in spodbujanja sinergije na regionalni in eh, lokalni ravni, kako tudi nacionalni. Istočasno pa je treba obveščati mlade in manj mlade o vsem tem. Takšen pristop pa izhaja iz več platform, kjer se morajo izmenjavati in sodelovati eh, podjetja in, in pa ustvarjalci. Eh, pre, ne smemo pozabiti tudi na avtorske pravice. Vemo, kakšna je eh, trenutno zakonodaja, ki ureja tako konkurenco pravice. Eh, do dela in pa pravice intelektualne rastline. Vzpostaviti moramo take pogoje, ki bodo spodbujali razvoj tega sektorja, ki bodo spodbujali nove eh, kompetence, nove mod eh, komercialne modele, ki bodo omogočali dostop do mednarodnih trgov in moramo tudi ukrepiti povezave z drugimi sektorji. Financirami, dostop do podpore eh, finančnih mehanizmov, ozaveščanje politikov, tako bomo izboljšali Eh, percepcijo potencijala tega sektorja in tako bomo izboljšali povezavo teh sektorjev z drugimi deli gospodarstva. In na koncu moramo povdariti tudi strukturne sklade. Ti strukturni skladi morajo biti mobilizirani za to, da podprejo kulturne in ustvarjalne industrije. Kulturna politika Evropske unije eh, temelji na eh, proračunu ene milijarde evrov. Kohezijska politika pa dobi več kot 400 milijonov investicij. Seveda so Eh, tu potrebne eh, poklicne eh, povezave in ravno tako moramo razmisliti tudi o obdavčanju oziroma o čim nižjem obdavčanju kulturnih dobrin. Nižji davki bi morali biti sprejeti za za kulturne blagine. Potem je tu še vprašanje nacionalne oziroma državne pomoči, to so zelo aktualna vprašanja. In na tem področju, in tu podarjam naslednja, Evropska unija mora najti način eh, med kako najti ravnotežje med eh, eh, zahtevami po konkurenci in možnosti za vse in mora najti takšno pot, ki ne bo ubila teh sektorjev. Zahteve po učinkovitosti zahtevajo pravo učinkovito uporabo denarja in eh, ravno tako uporabo denarja, ki omogoča tudi eh, eh, učinek vzvodja. Eh, tako da se bomo lahko soočili z mednarodno konkurenco, kajte časa ni veliko. Hvala lepa. Eh. Hvala lepa, Marija Tereza. Gospod Fisas. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa, Marija Tereza. Mislim, da si pri, eh, pripravila odlično izčrpno poročilo. Eh, Dovoli pa, da omenim dve stvari. Naše eh, regije, na, naše eh, mesta morajo zagotoviti, da bo vsak evro imel eh, večkratni učinek. Recimo, eh, v eh, okviru turizma so festivali izredno pomembno. Pomoč festivalom se je zmanjšala, to opazamo, Ampak eh, festivali ne pritegnajo samo lokalnih obiskovalcev, ampak tudi eh, mednarodne obiskovalce oziroma turiste iz drugih držav. In to pomeni, da vlaganja v festivale eh, imajo večkratni učinek, petkratni učinek včasih. Seveda, turisti potrebujejo še eh, mesto, kjer lahko prespijo, potrebujejo eh, hrano in tako naprej, kar spodbuja dodatna delovna mesta. Politiki se v glavnem ukvarjajo za vprašanje financiranja, ampak eh, ne smemo pozabiti podariti tega učinka. Kar pa zadeva dediščino, to je eno najpomembnejših sredstev, en, en najpomembnejših kapitalov v Evropi in zato moramo znati dediščino tudi ustrezno zaščititi. Potem pa še nekaj. Ne vem, če bi bilo mogoče, vsekakor bi bilo pa zelo zanimivo. Eh, razmišljati o Eh, o možnosti sponsorstva v eh, Evropi, tako kot se to dogaja v ZDA. Kaj ti mislim, da moramo spodbuditi tudi konkurenčnost na globalni ravni? Torej, en odstotek za kulturna dela. Od, mogoče bi morali zagotoviti, da bi ta en procent bil namenjen za kulturne, za kulturne dobrine. In razmisliti bi morali tudi o temi, ali bi lahko kaj podobnega lahko predlagali Evropski uniji. Na eh, Evropski uniji je veliko vladan eh, in eh, dobro bi bilo, če bi ta odstotek lahko namenili kulturi. To bi bil mogoče inovativni pristopek, nekateri bodo mogoče proti. Eh, vseeno pa sem želel to povedati. Helga. Helga, prosim. Um, um, Hvala lepa. Eh, dve stvari bi želela povedati. In sicer v zvezi z dvema sestankom, eh, sestankom, ki sem ga imela ta teden, ko smo eh, razpravljali o eh, O eh, organizacijah za zbiranje smo slišali tudi predlog komisije. Včeraj je potekala konferenca, eh, včeraj in predvčerajšnjem v Bruslu. Udeleženec z nizozemske je rekel naslednje, za digitalno eh, rezolucijo eh, in za novimi distribucijskimi možnosti, ki jih nudijo nove tehnologije, eh, lahko oblikujemo tudi ustrezne platforme, tako da bi kulturne industrije in ustvarjalne industrije lahko ustrezno primerjali. Vendar pa brez vsebine ne moremo veliko narediti, zato moramo vedno povdarjati vrednost kulture. Digitalna distri, eh, distribucija je odvisna tudi od vsebine. Kajti, če vsebine ni, ni kaj razdeljevati, ni kaj še distribuirati. Potem Eh, ta eh, konferenca bi morala biti tudi omenjena v tvojem poročilu, Marija Tereza. Torej, gre za naslednje vprašanje. Če želimo več eh, investirati v kulturo, potem morajo biti ustvarjalci v boljšem pogajalskem položaju kot pa izvajalci in drugi, ki z njimi sklepajo pogodbe. In zato je eden od predlogov tudi reforma pogodbenega prava, tako da bi avtorji in ustvarjalci imeli boljši položaj v primerjavi s proizvajalci. In mogoče bi to idejo lahko eh, to povezali s poročilo, kajti tu gre za vprašanje strategije, kako izboljšati, kako izbo, eh, izboljša, izboljšati situacijo. Zelo zanimivo. Še kdo želi? Martin, prosim. Je formen, je. Gospa predsedujoča. Najlepša hvala še enkrat. Er Mislim, da govorite zelo razumno. Mislim, da smo vsi, ki smo tukaj, enakega mnenja. Namreč dobro je spodbujati kulturno industrijo in eh, tudi iz dokumentov komisije je razvidno, da je to smiselno. Velik izziv seveda eh, je v tem, da prepričamo še druge, da je to dobro zamisel, kajti nobenega smisla ne bi bilo, da bi eh, v tem odboru o tem govorili, potem pa se spustimo v proračunska pogajanja in je vse drugače. V tem poročilu moramo to zabeležiti, ne gre samo za to, da bi skrbeli za umetnike, ampak moramo skrbeti za celotno industrijo. To je pomembno za Evropo nasploh, kajti gre za strategijo za rast. Mislim, da bi tudi sektor kulture lahko spodbujali, da kaj stori. Sami podpiramo sektor kulture, seveda, ampak morda bi tudi sektor kulture lahko razmislil o tem, kaj lahko kulturne in uh, ustvarjalne uh, industrije, ti sektori, kaj lahko ti storijo za rast v Evropi. Odkar sem poslanec, pogrešam prispevek kulturnega sektorja. Morda bi lahko razmislili o tem, torej, kaj lahko kulturni sektor stori sam. Razpravljali bi lahko tudi o tem, kaj lahko eh, storimo, da jim pomagamo pri tem. Seveda bi lahko dobili to v zameno za svoje delo. Hvala. Še kdo? Hvala lepa. Gospa Nigel, je tukaj? Hvala lepa, gospa predsedujoča. V imenu komisije se želim zahvaliti poročevalki in želim se zahvaliti tudi temu odboru za upravljeno delo na tem dosjeju. Poleg eh, Eh, vrednosti, ki jo predstavlja kultura, to vsi priznavamo, smo prepričani, da je izjemno pomembno, da oblikujemo konkretne ukrepe za podporo eh, kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Želela bi eh, podariti tudi pomen politike, ki temelji na dejstvih. Želimo ozavestiti tudi države članice o pomembnosti tega vprašanja in sklepi sveta iz novembra lani poudarjajo to vprašanje. Vprašanje boljše kakovosti statističnih podatkov o kulturi, zlasti eh, statističnih podatkih o kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Eh, Eurostat je opravil že predvsej dela, ravno kar so začeli s študijo o eh, zaposlovanju v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, tako da upamo, da bomo do naslednjega leta imeli zanesljive podatke o tem, kakšna je situacija zaposlovanja v teh dveh sektorjih. Potem nacionalni računi o kulturi. Nekaj držav članic takšne račune že ima. druge države članice pa upam, da bodo kmalo temu primeru sledile. Kar zadeva upravljanje, menimo, da je upravljanje ključno za sporočilo, eh, ki smo ga objavili september. To je eden od ključnih elementov v tem sporočilu. In to poskušamo tudi predstaviti državam, članicam, regijam in mestom po uh, objavi tega sporočila. Gre za transverzalne strategije na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju. To je ključnega pomena, da ustvarjamo konkretne možnosti za ustvarjalni in kulturni sektor. Tretja stvar, ki jo želim podariti, pa je naslednja. Pred nedavnem je komisija lansirala projekt, to je pilotni projekt, eh, predlog za ta projekt je prišel iz parlamenta in zato se vam tudi zahvaljujemo. In sicer gre za eh, projekt eh, ekonomije kulturne raznolikosti. Namen je, da ugotovimo, kako bi povezali kreativnost in IKT. In seveda bomo poročali, kako ta študija, kako ta projekt napreduje. Hvala lepa. Hvala lepa. Najlepša hvala za vse te prispevke. Poleg tega, kar sem že povedala, se mi zdi, da je to, kar smo slišali, zelo pomembno. Komisija govori o zaveščanju. Jaz bi raje uporabljala izraz prepričati, kar je rekel Martin. Prepričati moramo ljudi o dodani vrednosti teh sektorjev. Zlasti moramo prepričati finančnike. Tu ne govorim samo o proračunu. Eh, videli smo, kako malo sredstev je v tem proračunu namenjeno kulturi. Lahko bi razmišljali tudi o podpori iz strukturnih skladov, iz eh, proračuna za raziskave in poskušali bomo predlagati, da se eh, spodbujajo vsa sredstva za spodbujanje teh sektorjev, torej kulturnega in ustvarjalnega sektorja. Dodana vrednost obstaja, treba jo je znati pokazati, treba je dokazati, da ta dodana vrednost obstaja in da ima ogromni potencial. Torej, ta predlog, da se eh, najde prispevke izven kulture, tudi to je zelo pomembno. Razvoj eh, teh dveh sektorjev pris, prispeva eh, tudi druge stvari, ne, ne samo v smislu kulture. vse ukrepe, ki so predlagani za to, da se izboljša dostop eh, ljudi do kulture, eh, je treba podpreti. Eh, mislim, da lahko govorimo o kulturni izjemi, kajti imamo to dvojno naravo kulturne in ekonomske. Gospa, eh, zelo sem zadovoljna, da je Eurostat začel se študijo o zaposlovanju v teh dveh sektorjih. Eh, Ta študija nam bo prav gotovo dala tudi argumente, s katerimi bomo lažje prepričevali svoje sogovornike o pomenu eh, teh dveh, eh, teh dveh sektorjev v Evropi in po svetu. In poleg tega naj omenim še pomen delovanja na vseh treh ravneh, lokalnem, regionalnem in eh, nacionalnem, tako da res lahko prepričamo, ljudi, da je treba podpreti ta dva sektorja. E, v zakonodaji je treba vsakič zapisati, da morajo sredstva, skladi biti dostopni tudi do kulturnih projektov v najširšem pomenu te besede tako da bi na ta način lahko spodbujali konkurenčnost preko podjetij, ki delujejo v teh dveh sektorjev. Poleg eh, velikih podjetij, kinematografskih, audiovizualnih podjetij, obstaja ogromno majhnih in srednjih podjetij, celo mikropodjetij, ki eh, prispevajo k razvoju evropskega gospodarstva. Kmalo bomo imeli javno razpravo o tej temi in Eh, povezati tudi kreativnost in etiko se mi tudi zdi pomembno, kajti tako bo mogoče eh, tudi dati naš eh, prispevek k tej zgradbi. Kajti vse to se um-, uvršča tudi v področja trajnostnega razvoja in tako naprej. Hvala mislim, da je povezava z drugimi sektorji zelo pomembna in to moramo obdržati pred očmi. Pri, um, na sestanku koordinatorjev smo se odločili, da bomo v aprila imeli predstavitev, zato se bo priprava poročila premaknila uh, na jesen. Osnutek poročila bomo imeli, poročila bomo imeli junija, ne aprila, zato da bomo lahko nova znanja, ki jih bomo pridobili na javni predstavitvi, vključili v poročilo septembra, pa bomo glasovali o končni obliki poročila. S tem je dnevnega reda konec, kajti deseta točka, statut za Evropsko fundacijo, ne bo obravnavan tukaj. To bi morala pripraviti eh, Nadja Hirš, ampak zato ne more biti prisotna. Vse skupaj bomo preložili na naslednje zasedanje. Nič eh, hudega ne modi se, vendar tema je zelo pomembna, kaj ti. Eh, z Evropsko fundacijo bi lahko zelo veliko naredili za kulturo in za podporo kulture in mislim, da lahko vidimo, da je vse z vsem nekako povezano. Danes eh, moramo torej samo še sprejeti dejstvo, da so koordinatorji včeraj sprejeli odlične sklepe. Na hitro pogledam po dvorani, vsi se strinjate, točka razno, tudi nič v redu, naslednja seja bo 20. marca in to cel dan, od jutra do večera. Hvala lepa tolmačem. No, tolmači morajo ostati tukaj, zato ker imamo še eno zasedanje. Vsi, ki niste poročevalci za Evropo državljano, prosim, da zapustite to dvorano, kajti sedaj bomo takoj prešli na temo, kako se bomo ukvarjali z temo leta evropskega državljanstva. Gospod Takolo.